odgovorno in trajnostno ribištvo. Še enkrat naj eh, pozdravim to zelo ustrezno pobudo, ki prihaja v pravem času. Hvala lepa, gospoda Manaki, s tem smo zaključili razpravo, glasujemo pa jutri opovdne. Na dnevnem redu je sedaj poročilo gospoda Salavrakosa o omejevanju ribolova in eh, o teritorijalnih vodah v Sredozemlju in Črnem morju, reševanju konfliktov. Besedo dobi poročevalec za 4 minute gospod Zalavrakos. Hvala lepa, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej hvala poročevalcem v Senci, kakor tudi vsem ostalim kolegom, s katerimi sem sodeloval pri pripravi tega poročila. Zahvaljujoč našemu dobremu sodelovanju nam je uspelo sprejeti besedilo v odboru za ribištvo s soglasjem. Dobršen del sredozemlja je aktualno izven območja soverenosti držav članic. Kljub temu pa ostaja to območje, ki ni ravno zelo eh, zaščiteno in zavarovano, kar zadeva uh, morsko okolje. Zato predlagam ustrezne smernice, s katerimi bi lahko lažje reševali konflikte vezane na upravljanje z obmorskim pasom. Naše izhodišče seveda je zakonodaja držav članic in tudi mednarodno pravo in predvsem in upojedvi vrsti konvencija o pravo mori OZN. Od več kot 20 držav, ki mejijo na Sredemsko morje, le tri niso podpisali te konvencije, gre za Izrael, Sirijo in Turčijo. Kot eh, že rečeno, Ta konvencija predstavlja inštrument mednarodnega prava za upravljanje teritorijalnih voda in morskih virov in Evropska unija mora uporabiti vsa diplomatska sredstva za to, da zagotovi podpis te konvencije strani vseh držav, še posebej tistih, ki si želijo postati članice EU. Upravljanje eh, vodnih in eh, morskih virov in eh, nadzor nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, je nekaj, kar bomo uspeli odpraviti, ko bomo imeli ustrezen regulatorni okvir. Zato s svojim poročilom pozivam k vzpostavitvi izključnih ekonomskih con in komisijo tudi pozivam k temu, da da svoj pristepevek s tem, da sprejme ustrezne smernice za države članice. In naj podarim, da je vse to potrebno storiti, ob spoštovanju načela subsidijarnosti, saj je vzpostavitev izključnih ekonomskih con sodi v izključno pristojnost držav članic, ki morajo sprejeti to vrstne odločitve. Eh, hvala lepa tudi komisarki za njeno sodelovanje pri današnji razpravi. Naj podarim, da se želimo vzpostavitev eh, celostne ribiške politike tudi v okviru tako imenovane modre razvojne strategije. Prav tako se zahvaljujem komisiji za prispevek k raziskavi prednosti, ki jih prinašajo izključne ekonomske cone v sredozemlju. Vzpostavitev tovrstnih območij, naj podarem, bi imela pozitivne posledice za Evropsko unijo, saj bi s tem privabili več investicij, prav tako bi izboljšali eh, gospodarsko aktivnost na tem področju. Hvala lepa, prehajamo na prosto razpravo. Prvi dobi besedo gospod Štir. Najlepša hvala kot prvo naj eh, pozdravim delo poročevalca in eh, podarim dva elementa, ki se mi zdita še posebej pomembna. Najprej seveda spoštovanje mednarodnega eh, prava, tudi kar zadeva reševanje menih sporov na morju, kar je tudi izpostavil poročevalec v tretjem odstavku predloga resolucije. Prav tako je pomembno, da se spoštujejo določbe konvencije OZN o pravo mori, Sprejetje takšne resolucije v Evropskem parlamentu pomeni tudi podporo delu arbitražnega sodišča, ki mora na podlagi te konvencije iz leta 1982, torej na eh, pravnih in enapoličnih kriterijih, opredeliti mejo na morju med Hrvaško in Slovenijo. Drug eh, pomemben element je točka 15 resolucije, s katero pozivamo države članice k razglasitvi izključnih ekonomskih con oziroma zavarovanih območij. To mislim, da še enkrat eh, kaže, kako pomemben je evropski dogovor na tej ravni, na ravni Evropskega parlamenta, da tudi po odločbi arbitražnega eh, sodišča in eh, v skladu z pristopnim sporazumom Republika Hrvaška lahko prispeva k razvoju Granskega morja tudi z svojo izključno ekonomsko cono. Hvala lepa gospod Štir, gospod Picula. Hvala lepa v svojem poročilu poročevalec Levrakos eh, upravičeno izpostavlja, da približno tretjina svetovnega pomorskega prometa poteka v sredozemlju in da se ogromno staležev prekomerno eh, lovi in da bo tudi prišlo do eh, močnega povečanja urbanizacije obal. Obenem je stopnja zavarovanja sredozemskega morja na nizki ravni, kar pomeni, da je še potrebno potrebno pristopiti integrirano k upravljanju pomorskih resursov. To mora potekati na nacionalni, regionalni, mednarodni ravni eh, med članicami in tudi v odnosih s tretjimi državami. Gle na ta način se lahko izognemo prihodnim konfliktom. V Jadranskem morju, kjer je eh, večina eksploatiranega ribjega staleža eh, odpade na ulov več flot, nekaj, kjer je dialog zelo pomemben in kar je tudi predpogoj za dolgoročni trajnostni razvoj. Kljub vse večji urbanizaciji sredozemskih obal pa določena območja kot manjši otoki vendarle eh, doživljajo depopulacijo in eh, Hrvaška še posebej trpi za tem pojavom. Gospodarska razsežnost ribištva je zato še kako pomembna za ta območja. Rad bi tudi poudaril, da je integriran pristop v skladu za predpisi za varstvo okolja Eh, zelo pomemben. Upoštevati pa je treba tudi gospodarsko dimenzijo, kar zadeva ekonomske koristi, ki jih prinaša ribištvo še posebej lokalnim skupnostim. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Picula. Besedo dobi gospod Tomašič. Kao zastupnica iz Hrvatske, države koja gospodari najvećim... Hvala lepa. Hrvaška pravzaprav nadzoruje največji vzhodni del Jadrana. Uh, živimo v državi, kjer seveda še posebej koristimo ribolovne vire, zato me še toliko bolj zanima, kaj se bo dogajalo na tem področju, kako bomo zaščitili stale žeri preko ukrepov, s katerimi bomo preprečili prekomerni ribolov. Vesela sem, da parlament v tem dokumentu predlaga določene ukrepe, s katerimi se bo odpravil prekomerni ribolov. Enako je bilo predlagano tudi v študiji. S tem, ko bi razglasili izključne ekonomske cone, bi vse države lahko bolje nadzirale ribolovne vire, s tem bi se zmanjšal tudi manevrski prostor za različne zlorabe. Samo, če bodo države skupaj tesno sodelovali in stvari nadzirale, potem lahko seveda zagotovimo to, da ne bo več prihajalo do izkoriščanja sistema. V tem primeru ponavadi prevlada posamezni interes, ne pa dolgoročna strategija. Zato prosim komisijo, da izrazi svoje mnenje in da tudi upošteva priporočile in predloge v tej resoluciji. Hvala lepa, gospa Šujica. Također se želim. Hvala lepa. Tudi sama bi se strinjala s tistimi, ki so izrazili pohvalne besede glede resolucije. Hvala lepa tudi poročevalcu. Ribolovni sektor je v državah v razvoju tisti, ki prinaša delovna mesta in gospodarski razvoj. Poleg tega ribolovni sektor tisti, ki prispeva tudi k boljši prehrani državljanov, zato ker prispeva ribolovne vire in veliko beljakovin. Sama prihajam iz Dubrovnika, ki leži tik ob Jadranskem morju. Prekomerni ribolov je postal problematičen v tem območju. Poleg tega je problematično upravljanje z ribolovnimi viri v sredozemlju. To je res nedopustno. Prejšnji teden smo se o tem namreč pogovarjali kako je najbolje zagotoviti ustrezno upravljanje s priobalnimi pasovi. Zagotoviti je treba tudi ustrezno zaščito za obalo in tudi priobalne pasove. Potrebujemo jasno strategijo za sredozemlje, poleg tega je treba uskladiti okoljske ribolovne ukrepe, zaščititi je treba ribolovne vire, predvsem pa spostaviti skupni nadzor, ki je nujno potreben. Zato podpiram to resolucijo. Hvala lepa. Hvala, Hvala lepa, gospa Šujica. Gospod Milano komplimenti za Lavrago, se ga fato umno. Hvala lepa, čestitke za Lavrago, se ga pravi izvrstno delo. Gospa komisarka, tematika je relativno enostavna. Kakšno je poročilo na lastno pobudo? Če parlament nakaže neko pot, potem pričakujemo, da bo komisija sprejela ustrezne ukrepe. No, vse zadnje smo, so zakonodajalec. Sam bi predlagal naslednji pristop za komisijo. Mislim, da bi komisija v svojem pristopu morala upoštevati vse tisto, kar se nahaja v sredozemlju. V sredozemlju se trenutno seveda soočamo z najbolj turbulentnim obdobjem v zadnjem stoletju. Sredozemlje smo prepustili samemu sebi. Tudi na področju ribolova naše politike, evropske politike, evropske ribolovne politike urejajo delovanje evropskih držav, ki ležijo ob tem morju. In seveda vse tisto, kar se nahaja izven Evropske unije. 14 držav od 22 niso članice Evropske unije, samo 8 jih je članice Evropske unije, zato potrebujemo mednarodne konvencije. Evropska unija bi zato morala oblikovati politiko, ki bi jo naslovila na preomenjene države. Lahko bi sklenili posebne ribiške sporazume. Danes smo govorili na primer o ribolovnem sporazumu za Mauretanijo. Pripravili smo tudi poročilo na to temo, zato ker v teh vodah pač lovimo. Zato se mi zdi, da bi morala Evropska unija uh, sprožiti posamezne ukrepe, skleniti sporazume na področju ribolova v sredozemlju. Predvsem pa bi morali v teh sporazumih natančno zapisati, da je treba spoštovati evropska pravila. Nima smisla toliko govoriti o samem ribolovu. Če bo komisija prebrala poročilo kolega Salavrakosa bo zagotovo naletela na odprto šeste tudi Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste tako radodarni z dodeljevanjem časa. Sem pa zadnji, ki sem se oglasil v tej razpravi. Točno tako, zaradi tega sem tudi namenila nekoliko več časa. Gospa komisarka bo zaključila to razpravo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani parlamenta. Pozdravljam poročilo kolega Salavrakosa, strinjam se z njegovo celostno analizo trenutnega stanja. Vsi se strinjamo, da so oceani in morja vir za rast in razvoj. Uporaba in izkoriščanje ribolovnih virov morata biti trajnostna. Če želimo doseči trajnost, potrebujemo ustrezne pravne in upravne okvire ter dober sistem upravljanja. Predvsem pa potrebujemo učinkovito upravljanje z viri, ustrezen nadzor, spremljanje in tudi izvajanje regionalno sprejetih ukrepov. Kar zadeva stalež rib v sredozemlju in Črnem morju, lahko povem, da bomo morali na nacionalni in evropski ravni sprejeti dodatne ukrepe, usklajevati se bomo morali tudi z regionalno ravnjo. Narediti moramo svojo domačo nalogo, okrepiti svojo zakonodajo, bodi si na področju ribolova ali na področju okolja. Se pa strinjam z gospodom Milano. Prizadevati si moramo zato, da bi naše partnerice izven Evropske unije obrale isto pot, ki vodi k trajnostnemu upravljanju zveri. Samo tako bomo dosegli položaj, ki bo enakopraven za vse. S tem bomo preprečili nastanek sporov ali pa spore vsaj rešili na miren način, kar ni vedno enostavno glede na to, da večina obaljnih držav, tako v sredozemlju kot v okolici Črnega morja, niso evropske članice in glede na to, da se izključne ekonomske cone ne izvajo v sredozemlju, moramo še naprej okrepljeno sodelovati s temi državami, sprejeti moramo regionalne pobude, dialog in ukrepe. Obstoječi večstranski forumi, kot je GFCM ter Mednarodna komisija za ohranjanje atlantskih tun IKAT ter Barcelonska in Bukare konvencija in konvencija iz Bukarešte dobro upravljajo svoje delo, pionirsko vlogo pa je upravila Evropska unija. Trenutno sprejemamo pobudo na tem področju, zanima nas, kako lahko še naprej spodbujamo nadaljne delo pri GFCM-u. Mislim, da bi morali to organizacijo spremeniti, okrepiti, izboljšati treba tudi zbiranje podatkov, ker je to osnova za podajanje dobrih znanstvenih ugotovitev, predvsem pa za pripravo streznih načrtov za upravljanje zviri in za sprejetje ukrepov proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolov. S Turčjo, Rusijo in Ukrajino prav tako sodelujemo, ker želimo okrepiti regionalno sodelovanje. Komisija bo še naprej seveda igrala svojo vlogo varuha pogodb, še naprej bomo delovali kot pogajalci in tudi kot posrednik. Morajo pa vsi partnerji upraviti svoje del naloge, če želimo, da bi z ribolovnimi veri upravljali na trajnosten način in da bi imeli čim manjši negativni vpliv na okolje. Države morajo sodelovati z Evropsko komisijo tudi na jadransko-jonskem področju. Nekaj pomislekov je bilo že izrazenih s tem v zvezi in ti lahko odpravimo. Kar zadeva spostavitev izključnih ekonomskih con, to je v pristojnosti držav članic. Države članice bi morale sodelovati na tem področju, prizadevati bi se morale za tesnejše sodelovanje z vsemi partnerskimi državami, za boljši nadzor nad viri, za boljše usklajevanje in izvajanje. Nedavna študija o izključnih ekonomskih conah v sredozemlju, ki jo je pripravila komisija, jasno kaže, da lahko veliko pridobimo, če bi obaljne države izvajale pravice, ki jim pripadajo na podlagi konvencij Združenih narodov o pomorskem pravu. Mi se zauzemamo za izključne ekonomske cone, trenutno pa razmišljamo tudi o tem, da bi sprejeli pobudo, s katero bi države članice spodbudili k temu, da bi čim bolj uveljavljale svoje pravice in spoštovale tudi svoje obveznosti, ki izhajajo iz sistema izključnih ekonomskih con. S tem bomo okrepili trajnostno upravljanje z naravnimi viri, predvsem pa bomo spodbudili modro rast. Tako pobudo potrebujemo tudi na področju sredozemlja. Na koncu naj povem, da pozdravljam to pomembno poročilo. Vesela sem, da ste priznali tudi vlogo, ki jo je komisija odigrala pri oblikovanju strukturiranega boljšega dialoga s tretjimi državami. Lahko vam zagotovim, da bo komisija storila vse za to, da se izboljša upravljanje, nasplošno upravljanje z viri in da se bodo izvajala vsa pravila, tako v sredozemlju kot v Črnem morju. Hvala. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Sejo nadaljujemo jutri ob pol devetih. Dnevni red je objavljen in na voljo na spletni strani parlamenta. Seja je s tem zaključena. Lep večer vsem.